prised. Kolegice in kolegi, sedite, prosim, da lahko začnemo. Thank you, so good afternoon and before... Hvala, pozdravljeni. Preden bomo začeli z razpravo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2016 s gospodom Konstancijo, bomo sprejeli dnevni red. Ima kdo kak komentar v zvezi z dnevnim redom? Ne, v redu. Sporočila predsednika. Najprej bom povedal več o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih. Prvič, kar zadeva listinjenje. Prvi trialog je potekal 28. marca. V STS in CRR smo dosegli napredek. V okviru dosija STS je bil rezultat naslednji. So zakonodajalca sta govorila o upravičenih strankah in o merilih homogenosti za listinjenje. Dogovorila sta se, da komisijo pozoveta, da še dodatno izpili predlog v zvezi z neuradnim predlogom in da okrepi merila glede homogenosti na osnovi komentarjev na srečanju. Prav tako bomo predlagali besedilo za stresne teste, ki jih je mogoče izvajati v okviru listinjenja STS. Tudi kar zadeva zahteve glede potrebne skrbnosti, so smo dosegli napredek. Prav tako smo se dogovorili, da bomo prepovedali ponovno listinjenje ali polistinjenje z izjemami. Kar zadeva CRR, specificirali bomo pogoje za to, da bodo institucije lahko določile specifične izračune na osnovi pristopa notranjega izračuna rejtinga. Prav tako lahko uporabimo posredovane podatke po potrebi. Višji položaj v nekaterih MSP-jih na področju listinjenja bodo deležni specifične obravnave, seveda pa bodo institucionalni vlagatelji imeli določena jamstva v zvezi s temi položaji institucionalni vlagatelji lahko uporabijo posebne instrumente s pomočjo gotovine in opozorili smo jih, da jih ima to lahko nezaželene posledice. Osnutek smo želeli čim bolj prilagoditi revidiranemu predlogu bazarskega odbora in seveda tudi dosjeju CRR. To je prvi trialog, zdaj pa še drugi trialog. To zadeva peto revizijo direktive za preprečevanje pranja denarja, to je bilo 4. aprila. Govorili smo o šestih vprašanjih in sicer ex post politične osebe, svet in parlament bosta razmislila o tem, komisija pa bo poročala o izvedljivosti pristopa sveta. Drugo zadeva med institucionalna enota treba je izboljšati sodelovanje med FIUI, komisija pa bo pripravila predlog na osnovi priporočil. Tretje vprašanje, seznam prekrško, Evropski parlament bo pripravil prak za te prekrške. Četrtič, predplačane kartice, pripravili bomo rešitve, petič, sankcije, Svet je dejal, da je pripravljen sprejeti nekatere zahteve Evropskega parlamenta, tehnična skupina bo še delala na tem in še zadnje. Tehnično delo je potekalo naslednji dan, 5. aprila, v zvezi z vsemi zgoraj navedenimi vprašanji. Trialog se bo nadaljeval 10. maja. Toliko o tehničnem trialogu, zdaj pa lahko preidemo na vsebinsko delo. Najprej želim tukaj pozdraviti podpredsednika ECB, pozdravljeni še enkrat in veselimo se razprave in predstavitve letnega poročila. ECB je letno poročilo objavilo ob treh danes. Tam opisujete delo iz leta 2016 in tudi vsebinsko delo delovanje evrosistema na različnih področjih. Predsednik Dragi je 4. aprila poslal predsedniku Tajanju tudi določena poročila in v tem poročilu, ki ste ga danes objavili, ste odgovorili tudi na naše vprašanje glede poročila o letnih dejavnostih za leto 2015. Konec prejšnjega tedna smo vam to posredovali v skladu z členom 248 pogodbe mora ECB poročilo predložiti parlamentu, komisiji in svetu. Ekon bo pripravil poročilo v zvezi s tem. Poročevalca za to še nimamo, imenovali pa ga bodo socialisti. V skladu z dogovorjeno prakso, Bomo najprej imeli izjavo ECB, to bo podal gospod podpredsednik Konstancijo. Govoril bo največ 15 minut, potem bomo pa imeli krok vprašanj in odgovorov po 5-minutnih slotih. 2 minuti za vprašanje, 3 minute za odgovor. Seznam govornik imamo, seznam govornikov imamo in če bo čas, bomo imeli še postopek pritegnite pozornost predsedujočega to je to z moje strani. Zdaj pa lahko dam besedo podpredsedniku. Vesel sem, da govorimo zdaj v bolj pozitivnem ozračju. Kolikor vem, gre evropskemu gospodarstvu nekoliko boljše in upam, da boste tudi vi to potrdili. Izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci odbora Ekon v veliko čast mi je, da sem danes tukaj v vašem odboru, da predstavim letno poročilo ECB za leto 2016. Letno poročilo je ključni element demokratične odgovornosti. Podpira demokratično razpravo v zvezi z našimi odločitvami. Naša odgovornost pa se ne konča pri poročanju. Zaradi tega lahko o letnem poročilu govorijo predstavniki Evrope in ljudi v Evropi odgovornost Evropskega parlamenta jemljemo zelo resno, to je začetek zelo dobrega in dobro delojočega procesa. Naša izmenjava podatkov in komentarjev danes bo predstavljala vsebino tudi resolucije Evropskega parlamenta v zvezi z letnim poročilom ECB. To je zelo pomembno, kajti želimo si izpolniti demokratični mandat, ki ga je dobil ECB. ECB je neodvisna, zato da lahko ravna v skladu s svojim mandatom brez političnega omešanja. Demokratično in pravno pa je odgovorna za to, da poskrbimo, da dejansko tudi ravna v skladu s tem mandatom. Kot običajno, danes objavljamo tudi povratne informacije v zvezi z vašo resolucijo o našem prejšnjem letnem poročilu. Pri uvodu v razpravo bom spregovoril o odločitvah glede monetarne politike v zadnjem letu in pri, o prispevku ECB pri ohranjanju stabilnosti cen. To je naš glavni cilj. Potem pa bom seveda govoril o tem, kako pomembno je, da imamo močan sistem za dobro območje v evru. Leta 2016 lahko rečem, da smo se odzvali na zelo izzivo polno leto. Zadnjič, ko sem govoril o tem odboru, aprila 2016, se je globalno gospodarstvo pobiralo po akutni epizodi finančne nestabilnosti. Ta epizoda je še enkrat vodila do faze globokega pesimizma, ne samo v zvezi z zmogljivostjo svetovnega gospodarstva, da ustvarja rast, ampak tudi v zvezi z zmogljivostjo centralnih bank, da lahko usmerja gospodarstvo z uporabo nekonvencionalnih monetarnih politik. Inflacija je padala in to je seveda podžigalo še sprašovanje glede dodatnega paca cen blaga. 12 mesecev je od tega minilo in lahko vidimo, da so se makroekonomski pogoji izboljšali in evroobmočje je zdaj velik vir pozitivnih novic. Strahovi o deflaciji so pojenjali. Čeprav je mednarodno okolje še vedno šibko, je BDP zrasel za 1,7 odstotka leta 2016 in v prvi četrtini leta 2007 je gospodarsko ozračje in zaupanje v gospodarstvo zraslo do najvišje ravni po letu 2011. Stopnja brezposelnosti je na najnižji točki od maja 2009. Več kot 4 milijona in pol več ljudi je zaposlenih zdaj, kot je bilo zaposlenih pred tremi leti. Naši ukrepi so prav tako prispevali k zmanjšanju razdobljenosti med državami članicami. Porazdelitev rasti BDP in stopen inflacije je na najnižji ravni od začetka monetarne unije. Če pogledamo nazaj, lahko vidimo, da so ukrepi, ki smo jih sprejeli marca 2016, dejansko pripeljali k temu, da smo stabilizirali situacijo. Oblikovali smo novo rezervo, s pomočjo katere smo okrepili oživitev gospodarstva in poskrbeli smo, da smo zdaj bolj odporni na zonanje šoke in negotovosti. Decembra 2016 smo se odločili, da bomo podaljšali program nakupa sredstev do decembra 2017, čeprav bomo zmanjšali nakupe na 60 milijard na mesec od aprila 2017 naprej, v skladu z zmanjšanim tveganjem za stabilnost cen. To bo zavarovalo pogoje financiranja, ki so še vedno potrebni, zato da bi stopnja inflacije zrasla do blizu, ampak pod 2 odstotka na srednji rok. Ukrepe, ki jih je ECB sprejela marca 2016, so podprli izboljšanje pogojev financiranja. Prav tako smo spodbujali nadaljni padec stopen obrestnih mer pri posojilih za nefinančna podjetja in za hipotekarne kredite. Stopnje so zdaj na historično ali zgodovinsko nižjih ravneh. Od maja 2014, to pomeni takoj preden je bila sprejeta odločitev o svežnju ukrepov, s katerimi smo zagotovili dodatne ukrepe na področju monetarne politike in s čimer smo podprli posojila, je padec bančnih posojil padel za skoraj 120 baznih točk, kar zadeva posojila podjetjem, in okrog 110 bazičnih točk, kar zadeva posojila za hipoteke. Podobno lahko vidimo, da so se posojila močno povečala 2 odstotka februarja 2017 iz minus 2,9 maja 2014, za gospodinstvo pa na 2,3 odstotka februarja iz minus nič celih en odstotek v istem obdobju. Mala in sredna podjetja, ki so hrtenica evro območja, so od tega imela zelo veliko. Dostop do financ se je močno izboljšal in stroški posojanja so padli za okrog 40 bazičnih točk od marca 2016 in za okrog 180 bazičnih točk od maja 2014. Do koncu leta 2016 je oživitev bila na dobrih nogah po vseh sektorjih. Vse države zdaj rastejo. Kazalniki in podatki za prvo četrtletje tega leta kažejo, da se rast nadaljuje. Vendar ostanki finančne krize še vedno vplivajo na gospodarsko uspešnost in to v številnih pogledih veliko je neporabljenih sredstev, zato osnovna inflacija še ne napreduje tako, kot bi si želeli. Marca je ocena pokazala, da je inflacija padla na 1,5 odstotka z 2 odstotkov februarja in da se je osnovna inflacija znižala na 0,9 oziroma znižala z 0,9 na 0,7. To pomeni, da bi se osnovna inflacija lahko še zmanjšala, zato ker bi primerjali lahko letošnje cene nafte in plina z cenami pred letom dni. Ampak zmanjšanje osnovne inflacije je bilo vseeno razočaranje. Domači gonilniki inflacije, torej plače, še vedno ne sledijo oživitvi gospodarstva. Po zadnjih projekcijah osebja, naj bi se inflacija približala 1,7 odstotka leta 2019, ampak to predpostavlja osnovno inflacijo 1,8 odstotka in da bodo plače rasle z 2,4 odstotki. Predvideno povečanje plač v osnovnem scenariju je torej ključnega pomena za to, da bi se projekcija osebja za rast in inflacijo uresničile leta 2019. In še več. Projekcije za inflacijo na bližnji in na kratek rok so podvržene oceni na vzgor zaradi dviga cen energije in hrane, vendar na srednji rok je obet praktično enak. Prav tako je inflacija na dolgi rok še vedno odvisna od monetarne politike ECB ima tudi nalogo, da identificira in oceni potencijalni učinek sistemskih tveganj na stabilnost evroobmočja. Naše letno poročilo opredeljuje štiri tveganja. Prvič, možnost, da se premije za tveganje dvignejo, zato ker imamo obdobje politične negotovosti. Prav tako obstajajo možnosti negativnih začaranih krogov, zato ker bodo banke imele niz, nizko dobičko nosnost in da, ker ne bo dovolj strukturnih sprememb. In tretjič, politična negotovost podkopava reforme in pojavljajo se tveganje glede vzdržnosti dolga v nekaterih državah in na nekaterih sektorjih. Četrtič, Tveganje za likvidnost se povečuje v hitro rastočem sektorju investicijskih skladov, to pomeni, da bi lahko prišlo do preliva v širši bančni finančni sistem. Poleg tega pa seveda spremljamo tudi tveganja, ki se pojavljajo na ravni držav in sektorjev. Ciljno usmerjeni ukrepi makrobonitetne politike so ključnega pomena za to, da bi naslovili ta tveganja. Kakor veste, je odgovornost za ukrepe na makrobonitetni ravni v rokah ECB in nacionalnih organov. To pomeni, da lahko mi dopolnimo makrobonitetne ukrepe, ki jih sprejemajo nacionalni organi za tiste instrumente, ki so predvideni v zakonodaji EU. ECB je okrepil svojo vlogo na področju makrobonitetne politike leta 2016, prav tako pa smo ukrepali za to, da bi izboljšali preglednost. Čeprav se v nekaterih državah pojavljajo tveganja na področju nepremičnin, opažamo, da so ciklični sistemski riziki zajeti in da večjih težav ni. To pomeni, da dodatni kapitalski vložki, ki bi imeli proticiklično naravo, niso bili potrebni. In to lahko potrdijo tudi nacionalni organi, s katerimi smo odlično sodelovali. Preglednost na makrobonitetni politiki je bila okrepljena tudi zato, ker smo sprožili in predstavili nov novičnik glede makrobonitetne politike ECB, to je bilo marca 2016. V letnem poročilu se posvečamo tudi ukrepom, ki so potrebni, da bi se izvlekli iz posledic krize v bančnem sektorju. Potrebni so odločujoči in odločni ukrepi, tako na sektorski kot tudi na nacionalni in evropski ravni. Banke morajo še naprej prilagoditi svoje poslovne modele, zato da se bodo znašle v okolju nizkih obresnih mer. Kakor smo pokazali v namenski analizi, ki je v poročilu, je optimalna strategija najverjetneje odvisna od glavnih značilnosti banke. Prilagoditve lahko vključujejo združitve čez meje in tudi pridobitve, kajti tako se lahko veliko pridobi na področju učinkovitosti. Prav tako je treba veliko narediti, zato da se reši problem slabih posojil. Gre za makrobonitetni problem, zato je treba sprejeti odziv na ravni EU. Ukrepe pa je treba sprejeti tudi na nacionalni ravni. Ampak ti ukrepi bi morali biti harmonizirani v evropskem načrtu, naprimer za družbe za upravljanje s premoženjem, zato da bi zmanjšali slabo posojila na bilančnih sotah bank. To vprašanje se rešuje tudi prednostno z vidika mikrobonitetne perspektive. Dobro, zdaj pa finančna regulativa ECB sodeluje na mednarodni in evropski ravni pri pripravi zakonodaje, zato da poskrbimo, da se upoštevajo makro in mikrobonitetni pomisleki. Leta 2016 je bazelski odbor o bančnem nadzoru sprejel več reform, vključno z obravnavanjem tveganja, kar zadeva obresne mere, revizijo listinjenja in tudi standard za regulatorno obravnave, obravnavo naložb bank, kar zadeva TILAK. Prav tako smo objavili javno posvetovanje o regulativni obravnavi določb glede računovodstva in v zvezi s stebrom 3. Guvernerji in vodje nadzornega odbora so pripravili delovni program za bazarski odbor, zato da bi zmanjšali ponderirano tveganje in variabilnost na tem področju, prav tako pa bi lahko spremenili kalibracijo stopnje zadolženosti. Leta 2017 smo sprejeli poročilo, v katerem smo pozdravili napredek pri zaključevanju reform. Čeprav je potrebnega še veliko več dela, pričakujemo, da bo delo zaključeno k malu. Ključno je, da zaključimo reforme in sveže na tem področju k malu in da ne spodkopljamo napredka, ki smo ga dosegli v zadnjih letih. ECB bo še naprej podpirala delo, ki smo ga dosegli na mednarodni ravni, zato da bi imeli vsi enake možnosti. V zadnjih štirih letih smo dosegli veliko napredka na mednarodni in evropski ravni, kajti oblikovali smo bančno unijo. Na tej stopni lahko rečem, da je ključnega pomena, da naredimo še nekaj dodatnih korakov naprej, zato da zaključimo bančno unijo. ECB bo pomagala še naprej, zato da združimo oba procesa, torej deljenje tvegan in zmanjšanje tvegan v okviru svojega mandata. V tem kontekstu moramo pospešiti delo glede Evropske sistema zajamčenih vlog, kajti to bo skupna rezerva za SRF. V zvezi s tem lahko rečemo, da Evropska komisija pripravlja revizijo regulativnega okvira za banke in to gre v pravo smer, tudi kar zadeva ukrepe za zmanjšanje tveganja. Če želimo okrepiti reševanje in upravljanje z bankami, lahko vidimo, da smo dosegli veliko napredka, čeprav je še kar nekaj dela. Ti dosežki bodo seveda spremljani z regulativnimi pobudami za finančne trge in za finančno infrastrukturo in zato je res nujno, da takoj dobimo celovito unijo kapitalskih trgov. To je zelo pomembno za ECB in tudi za EU. CMU, ki bo bolj poglobljena, lahko poveča deljenje tveganja s pomočjo čezmejnih naložb prispeva lahko k makroekonomske in finančne stabilnosti in lahko prispeva tudi k temu, da se bo monetarna politika prenesla ustrezno v evroobmoče. Prav tako je zelo pomembno, da oblikujemo bančno in pravno osnovo za makrobonitetna orodja, ki bi jih lahko uporabili za to, da naslovimo tveganja za finančno stabilnost, ki se pojavljajo zunaj bančnega sektorja, prav tako pa bomo vključili makrobonitetno perspektivo v urejanje nebančnih finančnih institucij po vsej Evropski uniji. Naj sklenem. Gospodarstvo evroobmočja je pokazalo zelo veliko odpornosti leta 2016, rešujemo se in gospodarstvo se pobira. Naš, eh, naša država, glede monetarne politike, je primerna in ponovna ocena ni potrebna na tej stopnji. Vendar pripravljeni smo, da se odzovemo, če se pojavljajo kakršne koli tveganja. Čeprav so se ciklični pogoji izboljšali, moramo takoj rešiti posledice krize in okrepiti strukturne temelje Evropske unije. Jutri bi bil 97. rojstni dan nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Emilija Kolumba. Naj opišem njegove besede, ki jih je izrekel pred skoraj 40 leti. To je zdaj še zelo pomembno, kajti ena država članica je dejala, da bo zapustila Evropsko unijo. Citiram. Ne smemo spati na lovorikah, glede trenutnega stanja v Evropi, ne glede na napredek in prizadevanja, ki smo jih uložili. Kot evropejci lahko dosežemo veliko, če najdemo prave skupne rešitve za probleme, s katerimi se soočamo. Te besede nam kažejo, kako pomembna je naša odgovornost, kako pomembna je Unija za to, da skupaj dosežemo boljše gospodarske rezultate za državljane. Hvala. Hvala lepo, gospod podpredsednik, za besede in hvala za to zgodovinsko ulico. Zdaj pa vprašanje in odgovori. Lepo prosim, da se držite časa za govor. Najprej Zikrit Mirsan. Thank you very much, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas in da ste nam predstavili letno poročilo ukrepi na področju monetarne politike ECB so prav gotovo pozitivno vplivali na pogoje financiranja v gospodarstvu. Kajti vidimo, da se inflacija v evroobmočju dviga, približujemo se cilju ECB in tam naj bi tudi ostala na srednji rok. Ne glede na to, seveda lahko vidimo, da je predsednik Dragi pred kratkim dejal, da ECB ne bo spremenila zaveze, da obrestne mere ostanejo enake in nespremenjene do konca leta. Čeprav se seveda zaveda, da imajo negativne obrestne mere tudi svoje posledice. Moje vprašanje je naslednje. Kdaj pričakujete, da bo evro območje lahko stalo na lastnih nogah, ne da bi potrebovali takšno politično podporo, kot smo ji bili priča nedavno? Zanima me, kakšne ukrepe lahko pričakujemo od ECB in zanima me, kakšne učinke in odzive pričakujete od trga v zvezi s tem. Drugo vprašanje. Trenutni programi odkupa sredstev ECB so programi, ki jih nekatere države članice izkoriščajo za to, da ne izvajajo reform. Ne spodbujajo se reforme, države članice se lahko torej izognejo. Zanima me torej, kako se boste odzvali na te neželene posledice. In še zadnje vprašanje, gospod Dombrovski, spodpredsednik komisije, je čez vikend govoril o proračunu za evroobmočje. Države članice, nekatere menijo, da bi zato potrebovali spremembo pogodbe, prav tako pa nekateri deležniki v tej razpravi govorijo o proračunu, oblikovanju Evropskega denarnega sklada. Moje vprašanje je naslednje. Zanima me, ali nam lahko poveste, kaj se dogaja v ECB v zvezi s tem in kaj menite o posebnem skladu za Evropmoče ali EMF. Ja, torej, to je eh, velik izziv, glede na to, da imate samo tri minute. Bom poskusil. Torej, glede primernosti naših politik, lahko samo rečem, da če se nismo odločili drugače, je bilo to zaradi tega, ker smo menili, da je bilo to primerno na podlagi informacij in podatkov, ki smo jih imeli na voljo. Glede napovedi, napovedi smo eh, ravno kar eh, objavili, tam napovedujemo 1,7 odstotno inflacijo projektu seveda temeli na predpostavkah in to je, da če ohranimo monetarno politiko takšno, kot je sedaj. V napovedih namreč računamo na, konstantno, na, eh, na konstantni tečaj in če, če si pogledate, kakšne so pričakovanje na trgu glede eh, razvoja obrestnih mer v premerjavi z temi pričakovanji bi unija postala pozitivna samo čez nekaj let. Torej, pomembno je, da povdarimo, da napovedi temelijo na tem, da dobivamo monetarno pomoč. Imamo torej padec inflacije in soočijo, soočamo se z istimi izzivi kot v ZDA v politike. Kaj ti vrsto let je brezposelnost upadala, plače pa se niso spremenile in čakali so, čakali, čakali in na koncu je le prišlo do odziva v realnem gospodarstvu. Tudi mi pričakujemo to. Drugo vprašanje sektorstvo je skrivljanje. S tem se ne strinjam popolnoma, kaj ti. Večinoma odkupujemo državne obveznosti, kjer imamo referenčne vrednosti v primerjavi z drugimi finančnimi inštrumenti, torej ne pride do izkrivljanja. Imamo pa tudi programe za odkup obveznic, kooperativnih obveznic, torej tukaj nimamo nobenih sektorskih prednosti do dotičnih izdajateljev. Potem pa imamo razvoj SM-a, tudi tukaj nimamo nobenih predlogov v tem trenutku. Razprave ne potekajo, torej zmogljivost proračuna v Evropski uniji je eden od točk v poročilu, ki smo ga podprli. To poročilo je javno in tam se ne omenja ESM-a. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Pervonš Perez v imenu skupine ST. Gospod podpredsednik. V letnem poročilu najdemo veliko pozitivnih elementov, naprimer kar se tiče ekspanzionističnega uh, stališča uh, banke, kar se tiče zmanjševanja primankljajo, kar se tiče uh, javnih eh, investicij in eh, kar se tiče financiranja podjetij in vloge ECB eh, v zvezi s tem. V letnem poročilu pa preberemo tudi o prihodnosti nekaj odstavkov. Govore je o finančnem nadzoru, o reviziji makrobonitetnega nadzora. In zanima me, če bi nam lahko kaj več povedali o tem, kako vi vidite razvoj dogodkov. Ta razprava se vedno vsega še vedno eh, teče. Komisija je začela eh, s postopkom eh, same razprave in zanimajo, kakšno je vaše mnenje. Imam še eno vprašanje v zvezi s poročilom, ki je bilo pred kratkim izdano glede transparentnosti vaše institucije. Obstajajo določeni Eh, časovni roki za eh, člane upravnega odbora eh, in za njihovo pravico do delovanja v zasebnem sektorju, potem ko končajo, vaše, ko končajo delo v instituciji in zanima me, je, kakšen je vaše, vaš komentar v zvezi s tem. Najlepša hvala. Objavili smo zelo natančno mnenje. na uh, temo besedila komisije. Dovolite mi, da izpostavim nekatere glavne točke. Obstoj SSM-a ni ravno priznan v okviru eh, makrobonitetnega nadzora. ECB je s pomočjo SSM-a eh, dobila pristojnosti na področju makrobonitetnega nadzora in eh, tega posvetovalni dokument komisije ne omenja. Menimo, da bi bilo zelo pomembno uh, izpostaviti tudi e, to temo in da bi ECB e, dobila ustrezen statut, statut e, ustrezno pristojnost za makrobonitetni nadzor, tako kot to velja za nacionalne organe oziroma nacionalne centralne banke v državah članicah, ker imajo te banke ustrezno pristojnost za makrobonitetni nadzor. Kar se tiče instrumentov za makrobonitetni nadzor, jih je treba eh, razviti. Eh, omenjamo v tem mnenju, in to je prav tako pomembno, eh, tudi potrebo po dodatnih pojasnilih v zvezi z drugim stebrom v okviru nadzora. tukaj ne sme biti povezave eh, z makrobonitetnim nadzorom. Osredotočiti se moramo zgolj na tveganja in eh, težave, ki niso povezane s tem. In to je zelo pomembno tudi za razdelitev eh, pristojnosti na področju mikrobonitetnega nadzora in makrobonitetnega nadzora. Za nas je to zelo pomemben element toliko v zvezi s tem. Sem pa, kot sem že povedal, um, omenil eh, dokument mnenje, ki eh, je že bilo objavljeno. No in še drugo vprašanje, če dovolite. Na hitro, pravi predsedujoči. Da, na kratko. skupaj z organizacijo Transparency International smo se pogovarjali o tem, imeli smo sestanke z njimi v ECB, eh, odzvali smo se na njihovo eh, poročilo, na eh, samo besedilo s konkretnimi dejstvi in odzvali smo se tudi v javnosti. Gospod Kores, član izvršnega odbora, se je odzval na to poročilo. Želeli smo si dialoga. Poročilo samo pa tako ali tako izpostavlja več ukrepov, ki smo jih pred kratkim eh, sprejeli, zato da bi zagotovili visoko eh, stopnjo preglednosti. Kar se tiče navskrižja interesov, pa bi povedal dvoje. V zvezi eh, z izvršnim odborom in v zvezi z našimi pogodbami moram povedati, da je v pogodbi določen časovni rok, eh, v katerem ne moremo sprejeti eh, drugih položajev. Eh, za druge člane Evropske centralne banke pa imamo kodeks ravnanja, ki prav tako omenja enoletno obdobje, ki ga morajo ti upoštevati. Za člane izvršnega odbora zakonodaja predvideva obdobje dveh let takšna situacija. Trenutno analiziramo vse eh, te določbe, eh, želel pa sem izpostaviti eh, ukrepe in pravila, ki že veljajo za ta višji nivo menedžmenta ECB. Najlepša hvala v imenu skupine EKR, gospod Bernd Luke. Najlepša hvala. Govoril bom v nemščini, gospod Konstancij. Ich möchte zunächst rad bi se navezal na vprašanje. Ste pripravljeni? V redu. Torej, rad bi se navezal na napovedi in glede inflacije v evroobmočju, kar ste že omenili. Torej, imamo napovedi glede informa, eh, inflacije in to temeli nad tem, da menimo, da bo unija ostala negativna do leta 2020. Verjetno ste opravili tudi analizo občutljivosti, odpornosti in kako bi lahko. Kakšne bi bile napovedi glede inflacije, če bi prišlo do eno odstotnega porasta obrestne mere? In kako bi potem zgledala napove, če bi prišlo do hitre rasti? Torej, drugo vprašanje gre za slaba posojila. Omenili ste ta problem, omenili ste tudi, da bi verjetno morali vzpostaviti slabo banko, zato da bi dobili za, možnost za upravljanje. Torej, kakšna so tveganja povezana s tem? To je moje vprašanje. Opravili smo študijo kolege Helvih, ki je napovedal, da je treba s tem povezana tveganja tudi upoštevati in nas opozoril na ta tveganja in da bi ta tveganja potem odpadla na banke, ki so odgovorna za takšno finančno tveganje. Torej, kako vi ocenjujete takšno situacijo? Namreč niste omenili porazdelitve bremena tveganja. Najlepša hvala. Prvo vprašanje. Tehnična predpostavka napovedi upošteva kratko in srednje Eh, ročne mere na trgu. Na začetku naše napovedi smo celo premišljevali o možnosti, da bi upoštevali fiksne mere. Pred tremi leti pa smo se odločili za to, da uporabimo pričakovanje na trgu glede obrestnih mer. Kot sem že omenil, če bi gospodarski razvoj dajal drugačne znake, potem bomo spremenili našo napoved, seveda odvisno od teh razvojev. Ne poznam nobene simulacije oziroma rezultatov simulacije. Opravili smo simulacije v drugem kontekstu in to je, kakšen bi bil pliv na banke, če bi obrestne mere narasle. Nismo pa tega storili na makroekonomskem modelu. Mogoče so to opravili naši uslužbenci, vendar rezultatov tega ne poznam, nažalost. Torej, nisem za to, da bi ustanovili vse Evropsko družbo za upravljanje s premoženjem, torej vse Evropsko banko. Pred kratkim sem v govoru tudi povdaril, da bi bilo bolj primerno, če bi imeli evropski načrt za harmonizacijo določenih eh, vidikov in elementov, potem pa bi imeli. Uh, stabilnostne mehanizme na nacionalni ravni. Gre za evropski problem glede na obseg slabih posojil in glede na to, da to seveda vpliva na evropski bančni sektor. Samo toliko, da to pojasnimo. Družbe za, družbe za upravljanje s premoženjem so bile uspešno že uporabljene na Irskem, v Sloveniji in tudi drugot po svetu. In Mednarodni denarni sklad pravi, da je to pravi način, da že vnaprej zmanjšamo učinek in obseg slabih posojil. s tem pridobimo čas, da pregledamo sredstva, premoženje, da jih skušamo prodati, potem pa lahko podpremo oživljanje in porast, kar samo po sebi pomeni, da bodo cene premoženja narasle. Imate na primer primere zelo dobičkonosnega delovanja na irskem kar pomeni, da to ne pomeni nujno, da moramo porazdeliti izgubo. Seveda, pri prenosu cen na podjetja za upravljanje s premoženjem pride do tega, potem pa je tveganje seveda prevzeto strani bank. Tako to pač deluje. Kdo bo prevzel tveganje torej? Družbe za upravljanje s premoženjem ki smo jih ustvarili, so zasebna in eh, javna podjetja. V Sloveniji gre za povsem javne družbe pri Cerebu in nami pa gre za 50 odstotno delitev. 50 odstotkov je zasebnega lastništva in 49 odstotkov javnega torej gre za bilanco in ustanove razvijajo svoje delo na tem področju. Najlepša hvala, Nils Torvalc. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala podpredsednik Konstancijo, da ste prišli k nam danes popovdne. Imam dve vprašanji. Prvo vprašanje. Imamo še vedno nujno potrebo po strukturnih reformah v evroobmočju na splošno v nekaterih državah pa še posebej. Ima Evropska centralna banka orodja za reševanje te situacije ali so države žence prepoščene sami sebi? Drugo vprašanje je storičnega vidika verjetno bolj zanimivo. Gre za medsebojno odvisnost med strukturnimi reformami in eh, produktivnostjo. To lahko merite na več različnih načinov. Lahko seveda to zračunate tudi, da računate razmerje med plačami in med rezultatom. Vprašanje pa je, povezano s prezentacijo angliške banke Bank of England, kjer so govorili o produktivnosti evropskih držav trend kaže, da gre navzdol. Kakšne zaključke vi potegnete lahko iz tega v Evropski centralni banki? Najlepša hvala. Prvo vprašanje glede orodij. Takšnih orodij seveda nimamo. Imamo samo monetarno politiko, vendar pa s tem, da ustvarjamo pozitivno finančno ozračje in pogoje, lahko seveda olajšamo in omogočimo nadaljne izvajanje strukturnih reform. Če si pogledate podatke OECD-ja in OECD redno objavlja oceno strukturnih reform v državah članicah, potem vidite, da imate precej držav članic evromočja, ki so izvedle strukturne reforme zaradi pritiskov, strgov, zaradi programov in tako naprej. Potem pa imate države, ki niso bile tako zelo občutljive in ranljive v času krize, ki niso izvedle takšnih reform, priporočenih reform v poročilih OECD-ja. In v teh državah strukturne reforme potekajo v isto smer kot eh, znotraj evropskega semestra v okviru priporočil za posamezne države. Izvajanje reform je bilo slabo, vendar pa nažalost takšnih orodij nimamo. Vendar pa vse čas govorimo o potrebi po teh orodjih. V letnem poročilu lahko najdete na 41. strani, kjer imate okvirček, kjer govorimo o strukturnih reformah in o tem, kakšnih strukturnih reform si želimo. Mednarodni denarni sklad je ravno tako objavil poglavje o gospodarskih napovedih in to pred dvema letoma, kjer je sklad razložil, da je strukturne reforme lažje izvesti, če to poteka v času rasti. Imate kratkočasen vpliv, ki je negativen po strukturnih reformah. Potem pa šele vidite pozitivni učinek. In v času rasti je seveda najboljši trenutek, da izvedete takšne reforme. Še Fabio De Masi v imenu skupine Guje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik. Omenili ste inflacijo in pa da zmanjšanje brezposobnosti ne bi pomenilo zvišanje plač. Vidite povezavo med strukturnimi reformi, ki, reformami, ki vključuje reformo trga dela in, in pa dinamiko plač, ki ste jo omenili. 97 odstotkov korporativnega nefinančnega sektorja v skladu s podatki, ki smo jih dobili od Brugla ali od Eurointelligence, so govorili o dividendah, o združevanjih in ne o naložbah. Kako optimistični ste glede kapitalskih trgov in v kolikšni meri bi to prineslo dodatne naložbe, ki jih potrebujemo za izboljšanje produktivnosti. In še poročilo Transparency International iz um, povzetka lahko vidimo, da smo videli pisma Italiji in Španiji za izvajanje reform in strukturnih reform za izvajanje programov v nasprotju s tem, kar je dejal gospod Dijsselbloem, sredstev niso porabili za ženske in pijačo, ampak so sredstva povezali s posebnimi ekonomskimi pogoji in vem, da ste vi izvedli posebno poročilo o monetarni in gospodarski politiki in dejali ste, da teh pogodb ne morete objaviti zaradi za veze do zaupnosti in tajnosti med, tajnostjo med, eh, med odvetnikom in stranko bi lahko takšno študijo objavili, kajti študije niso podvržene takšni zaupnosti. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Kot sem že dejal, imate strukturne reforme, ki imajo na začetku negativne posledice. To ni nič novega. In na to kažejo vse študije ki analizirajo napredek in učinek strukturnih reform. Države, ki so izvale programe, ki so bile pod pritiskom trga, so v zadnjih letih izvedle strukturne reforme, predvsem na trgu dela. To je bilo izvedeno v Španiji, na Portugalskem, v Grčiji in tako dalje. pomembno, da to povdarimo. Drži pa tudi, da naše napovedi temelijo na takšnih podatkih, kot je strošek sindikaliziranega dela. Treba je upoštevati tudi notranje vplive na inflacijo seveda pričakujemo, da bo do tega tudi prišlo. Sedaj smo zaprli to vrzel med rezultati in brezposelnostjo. In sedaj še vprašanje glede nefinančnih podjetij, ki izdajajo zavarovanje za odplačevanje dividend. To ni nič neobičajnega, kot je na primer v primeru ZDA, kjer imate količino odkupa lastnih delnic in ta količina je res eh, ogromna. Tega v Evropi ni. Če pa razdelimo celotne naložbe na naložbe podjetij in naložb v gradnjo vidite, da, je, da so naložbe v podjetja porasle in da so dosegle ravni izpred krize, naložbe v gradbeništvo pa je še vedno dosti nižje od časa pred krizo, kar pomeni, da se celotno število naložb še vedno ni dvignilo na račun pred krizo. Vendar pa smo vseeno videli, da je prišlo do porasti. Treba je razdeliti na različne dele, da vidite, kaj se v resnici dogaja. Mi smo prepričani, torej ne samo prepričani, dejstvo je, da je naša politika znižala strošek kapitala, tudi ko gre za premoženski kapital, zato da bi pogoje izboljšali za naložbe. In še tretje vprašanje, ki ste ga omenili. Torej, omenili ste sklep OMT in govor Dragija, da je prišlo do korespondence z državami. To ne drži, nobenih pisem nismo pošiljali državam, ki ste jih omenili. Mogoče imajo v mislih drugačen dogodek, vendar pa tukaj ni bilo nobene povezave. Boste objavili študijo? Ne, samo pravim. Torej, o, dval sem se na to, kar ste vi prebrali, gospod Gigold, v imenu zelenih. Pozdravljeni, gospod Konstancijo. Želim vam čim lepšo veliko noč. Rad bi vas prosil, da odgovorite na vprašanje Fabija Dimazija in to je, da če ste pripravljeni da na objavo študije, ki je jo omenil. Rad bi vas prosil za vaše mnenje glede naslednjega. Ob koncu leta 2015 je več evropskih večjih bank pisalo Evropski centralni banki, da bi dosegle drugačno obravnavo znotraj kapitalskih zahtev v drugem stebru in da bi te zahteve postale smernice. Evropska centralna banka se je povezala z drugimi nadzorniki v Evropi in potem pripravili predloge, ki jih imamo v Evropskem parlamentu v okviru CRR in CRD, kar pomeni 155 milijard evrov v zahtevah v okviru neobvezujočih smernic. Gre za poseganje, ki temelijo na politiki in ne na normalni nadzorni praksi. Dvigajo interes vseh deležnikov za politiko Evropske centralne banke. Transparency International je priporočil, da bi Evropska centralna banka morala objaviti vsa srečanja z interesiranimi strankami glede politike. Boste to storili v okviru dobre prakse vodstva Evropske komisije. Boste torej odgovorili na priporočila glede transparentnosti in odgovornosti v okviru Transparency International. Bi lahko odgovorili na vprašanje v zvezi s študijo, ki sta jo omenila Prvaš Beres in Fabio Di Masi. Najlepša hvala. Glede zadnjega vprašanja, gospod Di Masi, pozabil sem odgovoriti na to vprašanje. Naš odgovor se glasi, da so pač ti dokumenti zaupni v okviru odnosa med odvetnikom in stranke. In če te dokumente razkrijemo, bo prišlo do ovir, ko bomo, ovir, ko bomo v prihodnosti zaprosili za mnenje različnih odvetnikov ali pravnih družb. To jim odgovor, omenili ste to že sami. In še vprašanje gospoda Gigolda. Ničesar nismo storili eh, glede vprašanja MDA in smernic. Šlo je za komunikacijo komisije, v kateri je pisalo, da bi morali razdeliti drugi stebr v trden stebr dve in v smernice. Torej, sledili smo samo navodilom komisije glede CRR in CRD. Torej ni šlo za dejanje na našo lastno pobudo, v nasprotju s tem, kar ste dejali. Mogoče tega dokumenta komisije niste prebrali, vendar pa vam lahko zatrdim, da je šlo za zelo pomemben dokument. Predsednik Dragi je ta dokument tudi omenil na tiskovni konferenci v enem od svojih odgovorov na tej konferenci. Omenili ste torej interpretacijo, komunikacijo komisije in to je, da bi kopirali to, kar je že storil Bank of England in da ta praksa niti ni tako slaba, kaj ti gre za mm, minimalni znesek, ki jo treba porazdeliti, ko gre za dividende med bankami. Uh, Torej, gre za kriterije, ki so kompleksni znotraj CRR-ja. V primeru, da ni dovolj dobička, kar bi seveda ogrozilo raven kapitala in to bi seveda omejilo porazdelitev dobička. Leta 2015 pa smo videli, da je bila raven MDA-ja bil povezan s CDR in zaradi tega je komisija izdala to komunikacijo. Komunikacije smo sledili in jo poštevali in sedaj je to tudi potrdila komisija pri reviziji komunikacije. CRD in CRD 4. Glede organizacije Transparency International, na to smo se odzvali. Gospod Kure je že omenil veliko vprašanj, kjer smo že upoštevali njihova priporočila. Imamo našo politiko, ki jo vi tudi podprete. Seveda v okviru naše neodvisnosti v zadnjih dveh letih smo zelo izboljšali transparentnost. Naše sestanke s člani od pravnega odbora smo objavili na spletni strani v skladu s priporočili Transparency International komisije. Najlepša hvala. Prosim, da se omejite na minuto, ko zastavljate vprašanje, zato da se držimo namenjenega časa za to točko. Gospa Barbara Kapel, najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik Evropske centralne banke. V letnem poročilu za leto 2016 obsežno pišete o programu Evropske centralne banke. gre za 80 do 60 milijard eh, evrov na mesec, zato vidimo, da je prišlo do pozitivnega razvoja. Presenečeni pa smo, da ste eh, bilanco, oziroma znesek bilance umaknili in znižali boste tudi znižali v Evropski centralni banki ta znesek in videli smo tudi, da bi lahko prišlo do mehurčkov na finančnem trgu, tudi vi tako menite. V valeti smo slišali, da evropski evropske obveznice ne bi prinesle dodane vrednosti, se tudi s tem strinjate. In kaj menite o deljenju tvegan državnega dolga? In še naslednja točka. Evropska slava, slaba banka na evropski ravni Ta predlog se mi zdi zelo dober, tako je dal tudi nemški finančni minister, tudi na nacionalni ravni prišlo do pozitivnega razvoja, tako ste dejali. Zanima pa me, kaj vi menite o aktualni situaciji na portugalskem. Na portugalskem je namreč eh, situacija zelo zapletena. Klaus Regling je dejal, da so vsi zelo zaskrbljeni zaradi pretekljivosti visoke stopnje za dolžitve na portugalskem. Menite, da bi tudi na portugalskem potrebovali EMC? Najlepša hvala. Mm. Najlepša hvala. Kar se tiče prvega vprašanja v zvezi s prihodnostjo eh, obsega bilance glede na naš program eh, odkupa eh, sredstev odločitev še ni bila sprejeta. Počasi, s časoma želimo zmanjšati obseg bilance. Dospelost eh, kupljenih sredstev eh, traja tam nekaj, nekaj let, vsaj v poprečju. In eh, ko se instrument eh, izteče, ko, ko postane eh, dospev, takrat se tudi naša bilanca na to zmanjša. Bomo videli, kako bomo upravljali s samim programom, kaj se bo zgodilo, ampak bilanca bo tako ali tako padala s tem ko bodo instrumenti dospeli. Če bi jih prodali eh, pred iztekom eh, tega obdobja, bi to pomenilo, da bi eh, cene obveznic padle, donos bi zrasel in to je bodi si dobra, bodi si slabo odločitev, ampak o tem se bomo odločali pozneje, ne zdaj. Je pa dejstvo, da bo do tega zmanjšanja obsega bilance tako ali tako prišlo eh, po naravni poti. Ne vem točno, kaj ste mislili s tistim drugim komentarjem, ampak v naših revizijah o eh, finančni stabilnosti, v naših dokumentih smo že eh, izpostavili, da mehurčkov nasplošno v Evropi ni. To velja za obvezniški trg, za trg nepremičnin, za uh, borze. Uh, je pa res, da v nekaterih državah imamo bolj dinamičen razvoj uh, cen, kar se tiče uh, predloga o uh, obveznicah. Uh, z naše strani ni nič uh, trenutno na mizi. svetovalni znanstveni odbor SRB eh, je pripravil študijo, ampak eh, tukaj ne gre za tako imenovane euroobveznice. Tehnični instrument, ki ga predlaga ta eh, svetovalni znanstveni odbor, ki ga sestavljajo akademiki, ni sistem, ki bi temeljil na vzajemnosti, na mutualizaciji. Eh, z naše strani pa nobenih izjav doslej nismo podali in tega tudi ne načrtujemo. Hvala. Sedaj pa drugi krok. Eh, kot sem eh, že dejal, vas prosim, da se držite ene minute in tudi gospoda podpredsednika prosim, da naj bo kratek internat, tako da bomo lahko končali nekje ob pol. Gabriel Mato. Jo, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik. Mislim, da nihče ne dvomi v to, da je politika Evropske centralne banke ključnega pomena za gospodarsko oživljanje v evromočju in Evropski uniji. Vendar pa grožnja še vedno obstaja v situaciji, ki jo doživljamo danes, glede ZDA in tudi glede izstopa Združenega kraljestva. Na zadnjem svetu smo videli, da bi Evropska centralna banka ohranila obrestne meri na sedani ravni. Zanima me, kakšne načrte imate glede tega in eh, kakšna je časovnica. Omenili ste tudi slabo banko, zanima me, kaj bi potem storili glede neplačenega dolga Italije, naprimer, če bi to takšne dogon, takšna posila prenesli na to slabo banko. Videli smo evroobmočje um, in da so nekatere države prekoračile mejo 2,5 odstotka, druge pa so stale pod mejo. Kaj boste storili glede tega nihanja? Na kratko. Zanima vas, če bomo spremenili našo monetarno politiko, torej obresne mere. Eh, zaenkrat nimamo nobenih zavez eh, v zvezi s tem. Imamo trenutno politiko, ki jo je upravni odbor ponovno potrdil. Smo eh, neodvisni, kar se tiče podatkov in pričakujemo, da bo razvoj dogodkov v gospodarstvu sledil našim napovedim, našemu baznemu scenariju. Nimamo pa nobenih zavez v zvezi z neko časovnico za spremembe. Če se bodo informacije spremenile, če se bodo podatki spremenili, potem se bomo seveda tudi mi odzvali in bi bomo prilagodili uh, naše stališče v zvezi z monetarno politiko. To velja tudi za 1,5 eh, odstotno inflacijo, ki jo je uh, spremljala bolj uh, slaba številka, ni cela sedem uh, odstotka ampak vedeli smo, da je eh, dvoodstotna stopnja eh, predmet učinka, eh, statističnega učinka cen nafte. V primeru Irske so bili sprejeti ukrepi in tudi v primeru drugih držav bi bilo to dobro. Dobro pa bi bilo seveda, če bi imeli evropski sistem, ki bi poenostavil pravila za vse države. Petru Pereira. Obrigado. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rad poudaril monetarno politiko Evropske centralne banke in njeno vlogo pri oživljanju gospodarstva evromočja in gospodarsko rast v Evropski uniji zato je ta rahli odmik monetarne politike pomemben. Gre za vprašanje nakupa sredstev v nekaterih državah. In v nekaterih državah je ta odkup pod ravnijo kapitala. In to lahko lahko ogrozi situacijo ravnovesje v evroobmočju. Vemo, da obstajajo razlogi za to. Zanima pa me, kako boste ukrepali v Evropski centralni banki za odpravo te situacije in sedaj še slaba posojila. Kako resno se vam zdi to vprašanje in v kolikšni meri je to povezano z najstrožnejšimi pravili v evroobmočju in tudi v posameznih državah članicah. Najlepša hvala. Opravičujem se, da bom uh, odgovoril v angleščini. S tem uh, bom namreč olajšal razumevanje. Kar se tiče eh, programa nakupa, ni uh, diskrepance med državami. Gre za to, da smo definirali celostno omejitev, kar se tiče izdajanja uh, dolga. Nekatere države, med drugim tudi Portugalska, so bile že v preteklosti, leta 2010-2011, predmet uh, nakupa uh, državnih obveznic. In tiste obveznice, ki so bile kupljene takrat, štejejo v uh, obseg uh, obveznic, ki uh, jih lahko kupimo v skladu eh, z določeno eh, omejitvijo. Ko smo se približevali tej omejitvi, smo na to eh, preostanek programa decembra kalibrirali, zato da bi lahko ohranili podobno raven v naslednjih mesecih in zato da ne bi presegli te meje. In to je torej ta razlog. Če štejete celotni obseg vseh obveznic za te države, ki so bile predmet nakupa eh, oziroma programa nakupa, potem eh, tukaj vidite, da ni razlik med državami, kar se tiče eh, slabih posojil in evropskega sistema. To je bil sklep neformalnega zasedanja sveta ECOFIN na Malti. Podpredsednik Dombrovskis je na novinarske konferenciji po tem zasedanju pojasnil, da bo komisija sedaj začela pripravljati eh, predlog eh, reševanja eh, slabih posojil. Samega predloga v takšnem evropskem sistemu pa ni bilo. Tom van den Kandelare. Svoje vprašanje bom zastavil v nizozemščini. Večkrat smo že slišali eh, omembo poročila Transparency International, eh, zlasti v zvezi eh, s preglednostjo ECB. Različne politične eh, stranke in skupine so eh, že podajale eh, komentarje v zvezi s tem. Eh, danes zjutraj naj bi odstopila Jukareva. Eh, zaradi groženj eh, s smrtjo. To je bila zelo eh, učinkovita ženska, ki je želela voditi svojo državo iz krize, ampak nažalost je sedaj odstopila. Zanima me, kako vi gledate na to kritiko Evropske centralne banke. Je to grožnja za trenutni sistem, kjer monetarno politiko izvaja neodvisna centralna banka? Drugič, a se vam zdi, da bi bilo bolje, in Evropska centralna banka je morala namreč prevzeti več različnih pristojnosti, naprimer bančni nadzor, sodelovanje v trojki. Se vam zdi, da bi bilo bolje, da bi te pristojnosti podali drugim institucijam? Eh, bi s tem posegli v neodvisnost monetarne eh, institucije kot takšne, bi s tem zmanjšali neodvisnost te institucije? In kako vi gledate na eh, predloge iz ZDA, ki so jih sprejeli v predstavniškem domu? A bi lahko nadzor ex post eh, izboljšal situacijo, kar se tiče monetarne politike? Eh. Zelo na kratko, če dovolite. V sami srčiki monetarne unije eh, najdemo koncept eh, neodvisnosti Evropske centralne banke. Ko si pogledamo eh, razvoj dogodkov eh, z vidika inflacije, ko si pogledamo stanje gospodarstva kot takšnega, eh, nihče ne oporeka, da Evropska centralna banka ni eh, uvedla eh, politike, ki eh, se je odzvala na te izzive. Kot sem že povedal, smo dosegli uspeh. Še naprej se trudimo pri sprejemanju ukrepov, s katerimi bi radi normalizirali razmere v Evropi. Napad na neodvisnost Evropske centralne banke je nekaj, kar je v neskladju s ključnim elementom tega evropskega eh, okvira in to nas skrbi. Kar pa se tiče naših nalog in pristojnosti, pa lahko rečem takole. Člen 127.5 eh, pogodbe predvideva izvajanje nadzora strani evropskega ECB eh, e in to ni na ključe. Leta 2003 oziroma 2004, če se eh, ne motim, smo objavili besedilo na to temo. Besedilo je razpravljalo o prednostih in slabostih eh, nadzora, ki ga bodi si izvaja Evropska centralna banka, bodi si zunani akteri. In besedilo upravnega sveta je večinoma podpiralo nadzor Evropske centralne banke. To se je dogajalo pred krizo. Po krizi pa smo eh, na to videli, da so eh, tiste države, ki so ločile nadzorno funkcijo od centralnih eh, bank, na to, to funkcijo ponovno podale centralnim bankam. To je veljavno naprimer, naprimer za Združeno kraljestvo in tudi uh, Dodd Frank je uh, uvedel uh, okrepljene pristojnosti za nadzor za centralno banko. To so uh, Eh, torej zgodovinski razvoj dogodka, ki so privedli do takšne rešitve. Kar se tiče našega sodelovanja v eh, trojki, eh, to sedaj najdemo v evropski zakonodaji, pa tudi v medvladnih sporazumih, kot je sporazum o ESM, tako da upoštevamo to zakonodajo. ne poznam uh, ameriške zakonodaje, ki ste jo omenili, tako da uh, se ne morem odzvati na ta komentar. Ampak glede na to, kar sem prebral v časopisih in glede na to, kar sem eh, prebral v dveh govorih članov ameriškega feda, moram dejati, da sem malce zaskrbljen, če bi takšne ideje uvedli v naš evropski okvir. Vest.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 lahko ima Evropa stabilno eh, gospodarsko rast, obenem pa visoko stopnjo brezposelnosti. Videli smo, da so vsi ukrepi ECB eh, e privedli zgolj do eh, zelo krhke gospodarske rasti, sploh če si pogledamo rast pred krizo. Gospodarska rast sprejet, eh, po teh sprejetih ukrepih je torej eh, precej borna. Kar se tiče mandata ameriškega feda, bi eh, rad povedal naslednje. Če bi Evropska centralna banka dobila nov mandat oziroma več pristojnosti, bi s tem lahko pokrili tudi brezposelnost in eh, stabilnost in rast, ne zgolj stabilnost cen, kot to velja sedaj. Finančni sistem bi tako moral delati eh, v dobro državljanov, eh, zagotavljati bi moral dostop do kreditov. Mislim, da bi se morali pogovarjati o takšnem razširjenem mandatu ECB. Najlepša hvala. Na kratko to najdemo v eh, pogodbi. Bodi si eh, dvomimo v pogodbo, bodi si ne. Eh, pogodba je vprašanje za države članice, za parlament, mi pa upoštevamo to pogodbo. Tako. Sva se kvek še ubija. Kratko in jedrnato tako da imamo dovolj časa za nas, naslednje zadnje vprašanje. Tomas Mann eh, v imenu LS. Hvala lepa, gospod Konstancijo. Pred enim mesecem smo bili v Frankfurtu, od tam prihajam tudi sam in imeli smo dober pogovor. Eno vprašanje pa mi je ostalo. Vsi finančni trgi so usmerjeni globalno, med seboj so povezani. Če Fed pravi, da želijo zvišati obrestne mere, potem bo tudi ECB morala imeti podobno usmeritev, ne identične, ampak podobno. Vi imate skupine stru strokovnjakov, ki razmišljajo o tem, kaj se bo zgodilo, če. Zanima me torej, kako se boste odzvali na to in kdaj bomo prišli tako daleč, da rečemo, da smo prišli dovolj daleč, da lahko rečemo, da je ta cilj blizu dveh odstotkov vzdržen. In še drugo vprašanje, govorimo o različnih mnenjih v svetu ECB. Seveda obstajajo različna stališča, ampak če lahko na koncu rečemo, da nimamo neke skupne usmeritve, potem lahko rečemo, da se pojavlja tveganje glede verodostojnosti, glede temeljne usmeritve. Ne, ne, nisem zato, da bi imeli enoumje, ampak mislim, da moramo imeti skupno smer za to, da zagotovimo verodostojnost ne pa da so finančni trgi izpostavljeni nezanesljivosti, kajti mi moramo poskrbeti prav za to, za zanesljivost. Thank you very much uh, for your uh, question. First. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Prvo kot prvo, v Evropi imamo neodvisno monetarno politiko. Ne sledimo uh, Fedu oziroma njihovim obrestnim meram. Če si pogledamo celotno obdobje obstoja ECB-ja, lahko vidimo, da so bile včasih obresne mere zelo različne med eh, ZDA in Evropo. Vsaka centralna banka se pač odziva na lasno um, ehm, domačo situacijo. Uh, osnovna inflacija v eh, ZDA se je začela uh, višati, Fed je začel višati obresno mero, uh, v Evropi pa to še ne velja. Imamo različne obresne mere in različno politiko in tako pač uh, mora biti. Vsaka država uh, vsaka institucija se odziva na izzive, s katerimi se sooča njihova jurisdikcija, glede na mandat, ki ga zadevne centralne banke imajo. In to je tudi pravilno. Sam menim, da kakofonije, ki ste omenili, ni, kar se tiče stališč ECB-ja. Videli ste izjave za medije, ki, odzivajo, ki odražajo, se upravičujem, stališča upravnega sveta kot takšnega. Objavili smo tudi, eh, oziroma objavljamo sedaj tudi eh, razprave upravnega eh, sveta, tudi na temo te politike. In tam lahko vidite, da upravni svet sprejme stališče, ki je skupno včasih. Slišimo tudi drugačne argumente, različne stališča, ampak tisto enotno stališče je zelo jasno zapisano v eh, teh dokumentih. Tako v eh, izjavi pred vsako novinarsko konferenco, kot tudi v eh, zapisnikih, ki jih objavljamo. Normalno je, da teče razprava, ki se vrti okoli različnih točk in stališč, ampak na koncu se izkristalizira Eh, enotno stališče, ki je jasno obelodanjeno v vseh naših uradnih dokumentih. Najlepša hvala. Ne na zadnje se gospod, še gospod eh, Fernandez eh, iz SND. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dobrodošli, gospod podpredsednik Evropske centralne banke. Zaradi omitve časa bom zastavil samo eno vprašanje. In gre za zavarovanje ulog gre za končno zadeve Evropske bančne unije. V Evropskem parlamentu smo na to temo o, izdelali poročilo in želeli smo dopolniti predlog komisije in želeli uvesti polno zavarovanje na evropski ravni, ki je dosti drugačno od pozavarovanja kjer je sistem delitve tvegan drugače zastavljen. Zanima me, kako vi ocenjujete to, kako vi ocenjujete razpravo, ki poteka v Evropskem parlamentu na to temo. Hvala za vprašanje. Objavili smo mnenje, pisno mnenje v zvezi s predlogom komisije. Vse najdete v tem mnenju. Res je, obstaja končni rok, je za 2024, če se ne motim. Takrat naj bi imeli eh, delujočo schemo za depozitna jamstva. Faz je torej več in eh, dejali smo, da si eh, želimo podobnega sistema kot v ZDA, da bi imeli torej Eh, neko kreditno linijo za dopolnjevanje sredstev, če bi bilo to potrebno, na to bi to ponovno izplačevali eh, nazaj, tako kot to deluje v ZDA. Obstajajo tudi drugi elementi te, depozitn, eh, te scheme depozitnih jamstev, vse najdete v našem mnenju in to mnenje še naprej podpiramo. Zato sem to omenil že v uvodnem nagovoru. Zanimanjem spremljamo razpravo v Evropskem parlamentu. Eh, čakamo tudi na končno odločitev sveta. Že od samega začetka naprej smo pravili, takrat, ko je eh, ta ideja o bančni uniji prvič nastala, eh, da potrebujemo ustrezen mehanizem za reševanje in da potrebujemo tudi schemo za depozitna jamstva. Uh. Hvala. Še eno vprašanje imamo, eh, če lahko potrpite še eh, tri, minuta, tri minute z nami. Gospod Dosantoš, eh, izvolite. Ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani podpredsednik, dragi prijatelj, imam veliko vprašanj, nažalost pa nimam dovolj časa. In zato bom zastavil kot moj kolega Fernandez samo eno konkretno vprašanje. V Evropskem javnem mnenju prevladuje mnenje glede napredka na področju drugega stebra. Po vašem mnenju, kje ležijo največje ovire za konkretizacijo tega stebra in menite, da bi z drugim stebrom lahko tako zagotovili finančno stabilnost in če je tako, zakaj ne napredujemo hitreje? Ne morem eh, špekulirati glede različnih stališč v državah članicah v zvezi s tem vprašanjem. Razprava se vrti okrog ukrepov za deljenje tveganja in zmanjšanje tveganja. Mi pravimo, da je treba oba postopka voditi sočasno. Dokončanje bančne unije pa na koncu zahteva tudi takšno eh, schemo za eh, varstvo ulog. Še en element sem želel izpostaviti, ki se mi prav tako zdi eh, relevanten. Schema za jamstvo ulog je pomembna tudi z vidika tega, da krepi zaupanje ne gre toliko za to, da lahko predvidimo, da bodo nekatere banke propadle in da bomo zahtevali poplačilo in tako naprej. Ne, tudi tekom krize tega nismo videli. To ni glavno vprašanje. Glavno vprašanje je razprava o zaupanju. Zaupanju v eh, vloge, zaupanje, zaupanju o, v valute v državah članicah boriti se moramo proti eh, napačnem razumevanju eh, tveganja o eh, državnih denominacijah. Če ljudje lahko kupujejo vrednostne papirje povsod, potem se pojavi tudi ta napačna obravnava takšnega tveganja. Gre torej za stabilnost in za eh, poglobljene finančne trge v Evropi. Much, uh, Najlepša hvala, gospod eh, podpredsednik. Rad bi se vam zahvalil eh, v, ne, v imenu vseh nas, da ste z nami preživeli skoraj dve uri. Hvala, da ste nam dali uvid v trenutne razmere. Želim vam veliko sreče. Eh, hvala vsem za sodelovanje, za dobro vprašanje in za discipliniran pristop k razpravi. Besedo bom sedaj predal gospodu Simonu, eh, ki bo nadaljeval z obravnavo pete točke na dnevnem redu. Hvala. Okay, dear talks, we go on with point number five, our channel. But Prav, kolegi in kolegice, nadaljujemo s peto točko na dnevnem redu in to je splošni proračun za finančno leto 2018. Poročevalec je gospod Zigfrid Muresen, ki je tukaj z nami. Sodeloval bo na tej seji eh, odbora Ekon in podal uvod o proračunskem eh, postopku. Prisluhnil bo tudi našim članom in članicam, ki se ukvarjajo eh, s tem dosjejem. najprej poročevalec, eh, ki bo dobil pet minut, eh, naš poročevalec odbora Ekon. Eh, prav tako dobi pet minut, ampak moramo ga še imenovati, če se ne motim. Zaenkrat imamo samo poročevalce v senci, Nils, Nils Torvalc je poročevalec v senci, nobena druga skupina pa še ni imenovala svojega poročevalca v senci. Začnemo s poročevalcem iz odbora za proračun. Izvolite, za pet minut imate besedo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Hvala, da ste, na, da ste me pozdravili eh, kot poročevalca za eh, proračun Unije za naslednje leto. Danes začenjam z obiski specializiranih parlamentarnih odborov. Predstaviti vam želim moje prioritete v okviru tega proračuna. Obenem pa želim seveda prisluhniti eh, vašim eh, mnenjem v zvezi s sektorskimi prioritetami eh, na specifičnih področjih, za katerih imate pristojnost. Na nek način prihajam domov s tem, ko sem tukaj na obisku v odboru Ekon, zato ker sem nadomestni član tega odbora, zato mi je današnji dan kar pogodo pripravil sem osnutek eh, za naslednje leto, ki je bil sprejet eh, na marčevskem plenarnem zasedanju v Strasburu z veliko večino in v teh smernicah eh, sem dejal, da so zame pomembne politične prioritete parlamenta in to so delovna mesta in rast, to je prva stvar, in druga stvar, varnost državljanov. Kar se tiče prve vrednostne naloge, rasti in delovnih mest, sem dejal, da mora biti to prioriteta za proračun za naslednje leto, zato ker smo v zadnjih dveh letih eh, vsa sredstva, ki smo jih lahko uporabili, uporabili za uh, reševanje migracijske in begunske krize. Ampak gospodarska situacija se seveda sama uh, po sebi ne bo izboljšala. Zato sem dejal, da je sedaj nastopil čas, da se resnično osredotočimo na krepitev našega gospodarstva. Uh, zapolniti moramo. Uh, naložbeno vrzel in po mojem mnenju nam lahko uspe na ta način, da uporabimo sredstva, ki jih imamo na voljo za eh, naložbe v infrastrukturo, inovacije, MSP-je eh, in podjetnike, še posebej mlade podjetnike. Več sredstev za eh, program Kosme, za obzorje 2020, za instrument za povezovanje Evrope, za zaposlovanje za mlade, To je prav tako zelo pomemben program za številne kolege v tem odboru. In eh, za vse te programe si želim več sredstev v eh, proračunu za naslednje leto. Strinjam se tudi z mnenjem odbora Ekon eh, iz zadnjih nekaj let, ki pravi, da mora proračun Evropske unije odigrati večjo vlogo pri zagotavljanju izvajanja prioritete Evropskega semestra. Varnost, moja druga prioriteta, pa je zelo omejena, kar se tiče sredstev v tretjem razdelku in moje vprašanje je seveda, kako lahko dosežemo maksimalni učinek glede na sredstva, ki jih imamo na voljo. Eden od odgovorov je seveda ta, da okrepimo agencije eh, Evropske unije, ki imajo pristojnosti na tem področju. Europol, Eurojust, Frontex, EASO in pa seveda eh, sosedska politika eh, na vzhodu in na jugu. Sedaj pa dosjeje, ki zadevajo odbor EKON. Najprej EFSI. Kot veste, naj bi EFSI podaljšali. EFSI 2 bo začel delovati julija leta 2018. Z vidika proračuna eh, moramo povedati, da komisija predlaga 1,1 milijarde eh, evrov jamstva Evropske unije. 150 milijonov eh, nenamenjenih sredstev, 550 milijonov Eh, sredstev z eh, naslova instrumenta za poznavanje Evrope in 450 eh, milijonov z vidika oziroma z naslova drugih dohodkov. Nočemo porezati instrumenta za poznavanje Evropov, 650 milijonov predlagate, da najdemo iz tam pri nedodeljenih sredstvih, 450 milijonov pa Eh, z naslova neto dohodkov. Tako velja eh, trenutno, glede na eh, časovnico za FC1 predvidevamo 1,9 milijarde evrov preuzetih obveznosti v letu 2018 in 105 milijonov ehm, za plačila. Kar se tiče uh, Eh, Fiskalisa in Periklesa, pa bomo morali zagotoviti ustrezna sredstva, zato pa da bomo pokrili cilje eh, teh programov. Tudi eh, ta program mora biti torej prioriteta, kar se mene tiče. Treh, kar se tiče treh agencij, ki spadajo pod vašo pristojnost, pa bi rad poudaril, da teh eh, agencij ne financira v polni meri proračun Evropske unije, gre za sofinanciranje eh, nacionalnih eh, javnih organov in financiranje s pomočjo plačil. Gre torej za prispevke treh različnih akterjev, Evropske unije, nacionalnih organov in plačil industrije. To pomeni, da proračun Evropske unije ne pokriva vseh njihovih eh, stroškov in to je pomembno, kar se tiče Evropskega bančnega eh, organa. Iz Združenja kraljestva ga bomo morali preseliti eh, v eno drugo državo članico, ko bo prišlo do brexita in glede na to, da Unija ne financira EBA e sama, gre namreč za sofinanciranje nacionalnih javnih organov in eh, plačil strani industrije, bomo to morali upoštevati tudi pri eh, stroških eh, spremembe lokacije. Proračun Evropske unije ni edini, ki mora prevzeti na se to spremembo lokacije, ko bo do nje prišlo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo glede na prihodni dogovor z Združenim kraljestvom in glede na tranzicijsko obdobje bomo videli, če eh, bodo že takrat nastali eh, stroški, torej v naslednjem letu, oziroma če bodo stroško prišlo zgolj v zadnjem letu. Naj zaključim, gospod eh, predsedujoči, kar se tiče pilotnih projektov. Vsi, vsi ste seveda dobrodošli, kar se tega tiče, lahko pripravite predloge pilotnih projektov. Želim, da podate veliko predlogov za to, da bomo resnično lahko financirali najboljše pilotne projekte v končnem sežnju pa bomo lahko vključili zgolj tiste projekte, ki so že bili vnaprej eh, ocenjeni strani Evropske komisije. Moje sporočilo kolegom in kolegicam je naslednje. Prvič, eh, ne glede na to, kateri projekt želite predlagati, eh, morate zagotoviti, da bo komisija najprej ocenila ta projekt. In časovni rok za to je 3. maj. Najprej ga mora komisija torej oceniti. Tisti projekti, ki jih bo komisija dobro ocenila, ki bodo dobili oceno A ali B, bodo predmet razprave z vsemi političnimi skupinami in skupaj bomo poskušali najti najboljši svežen pilotnih projektov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala kolegi in kolegice. Veselim se razprave eh, z vami, tako sedaj, kot tudi tekom letošnjega leta. To je zgolj začetek našega sodelovanja. Hvala. Thank you. Um, no Hvala lepa. Samo Alde so imenovali poročevalca o senci. In ker drugih ni, bomo zdaj prvič v zgodovini, odkar sem jaz v odboru rekel, najprej dali besedo skupini Alde. Izvolite, Nils Torvalc. Hvala. Veliko različnih razprav teče v odborih in pododborih v parlamentu. In lahko bi rekli, da v zvezi s proračunom za 2018 zadeve gredo v isto smer, vsaj po večini in tudi glede obetov smo si podobnega mnenja. Kolega Murešen je rekel, da želimo imeti rast in delovna mesta, to je njegova prednostna naloga. Mislim, da se s tem strinjamo vsi. Vemo, da je vrzel na področju naložb zelo velika. Evropski parlament ima minimalne možnosti, da bi premustil te vrzeli. In prav tako vemo, da teče razprava v zvezi z FC1 in FC2 in vemo, da FC1 ni dosegel vsega, kar smo pričakovali, ko smo začeli s tem projektom. Ne bom se spuščal v podrobnosti in pomankljivosti, rečem lahko le, da je bilo verjetno neumno, da smo se odločili, torej mi in evropske institucije, da bodo odločitve v vezi s skladom EFSI sprejete soglasno. Nekaterih odločitev nekoli potem nismo dobili, zato ker se vsi štirje člani niso dogovorili o štirih odločitev projektih in banka ECB je potem imela dejansko pravico veta pri teh razpravah. Del EFSI je bil tudi zelo dobro organiziran. Naprejšnje zagotavljanje sredstev za EFSI in za MSP je tisti del, ki je bil zelo uspešen. Hitro smo uspeli zagotoviti potrebna sredstva. Vemo, da načrti za rezanje denarja iz evropskega proračuna in evropskih instrumentov predstavljajo pomeno vprašanje za nas kaj ti že zdaj imamo proračun, ki je proračun poln satelitov, vsaj strukturnega vidika, manevrskega prostora je vedno manj, Britanci nas zapuščajo in zdaj bo res manevrskega prostora zelo malo. Sateliti pa letijo naokrog brez našega nadzora. Vedno znova Zahtevamo, da se denar za obzorje 2020 vrne v proračun. Zaenkrat države članice ne želijo odobriti tega. Države članice ne želijo vrniti denarja nazaj, sploh če ga lahko dobijo iz proračuna EU. Vemo pa, da je obzorje 2020 zelo pomembna zgodba o uspehu, čeprav obstaja nekaj problemov tudi tam s strukturo. Vendar mislim, da bomo po večini vsi govorili v isto smer, kar zadeva proračun. Hvala, Nils. Postopek, pritegnite pozornost predsedujočega, prvom šperi se prva, izvolite. Najlepša hvala. Skoraj da več poročevalcev imamo kot poročevalcev v senci. Uh, slediti moramo seveda vrstnemu redu skupin. Hvala, dragi kolega, za vaš eh, predlog. Ko bodo skupine imenovali, bomo to tudi storili. Da, prav imate. Se bomo o tem že pogovorili. Hvala, da ste izpostavili eh, rast in eh, delovna mesta. Delo, ki poteka sedaj, je v zvezi z dosjejem Juncker 2 eh, je seveda zelo pomembno. Izpostavili ste, kakšne bodo razprave med soproočevalci in upoštevati eh, je seveda treba eh, razvoj dogodkov v proračunu Evropske unije. Sama bi bolj klasično izpostavila tri točke, ki so prav tako pomembne za naš odbor. Prvič, izpostavili ste eh, posebno situacijo eh, Ebe. To smo postavili že lani. Zanimalo eh, nas je, če poročun agencije že upošteva stroške odločitev, ki bodo verjetno sprejete v prihodnosti. Kar se tiče upravljanja agencije, te uh, odločitve ne moremo preložiti na konec uh, postopka. Spoštovati je treba pravila za eh, financiranje uh, agencij. Če se ne motim, želite izpostaviti uh, razlike m, uh, pri načinu financiranja agencij. Obenem pa tega ne smemo uporabiti zato, da bi uh, posegli v eh, raven eh, finančnih sredstev za te agencije. Upoštevati moramo njihove pristojnosti, njihove naloge in vprašanje financiranja je kritičnega pomena in vedno znova se o njem pogovarjamo. Na zadnje pa bi izpostavila še eh, naslednje. Ne smemo odpreti pandorine skrinice, kar se tiče finančnih storitev in eh, financiranja Finance Watch. Ni pa to edina tema, o kateri se bomo pogovarjali. Brez doma bo o tem tekla razprava in eh, upam, da bomo lahko našli eh, dogovor, da bomo uvedli dobre pogoje. Mislim, da je strukturno delo organizacije Finance Watch bistvenega pomena za sprejemanje odločitev in za zagotavljanje zelo uravnoteženega pristopa. Alfa. Hvala, Prvonš. Alfred. Hvala. Poročevalce želim nekaj vprašati. Nekaj rekel o pilotnih projektih iz Evropskega parlamenta. Ali bi bilo mogoče imeti neke vrste oceno, kako so se razvili pilotni projekti, ki so nastali tukaj v parlamentu? vsi vemo, kaj se je zgodilo z našimi tako rekoč projekti, ampak zanima me, ali bi lahko imeli nek pregled teh projektov skozi leta, kajti tako bi imeli boljši pregled nad zadevami, ki tečejo dobro, to bi bilo dobro za nas, za komisijo, za države članice in vedeli bi tudi, kako bi lahko podali predloge, ki bodo pripomogli, da bomo stvari počeli tako, kot je treba. Hvala. Sven je naslednji. Hvala. Ko imamo te razprave ekon proračun, vedno obstaja skušnjava, da bi govorili kot v parlamentu v celoti. Čaka nas Brexit in zato je skušnjava še večja. Vsi vemo, da lahko postavimo vprašaj nad eh, tem, ali struktura proračuna omogoča doseganje ciljev za leto 2020. Veliko denarja, na primer, porabimo za stvari, ki ne delujejo dobro, na primer na področju trajnosti, boja proti revščini in na področju gospodarskega razvoja. Zdaj nas bo čakala še večja vrzel in morda bi to lahko bila priložnost za to, da razmislimo o tem, kako bi lahko zastavili ustrezne prednostne naloge. To bo velika razprava, ki jo bomo morali imeti in voljivcem je težko razložiti, da toliko porabimo za neuzdržno kmetovanje, po drugi strani pa nimamo denarja za to, da bi vlagali v vzdržne in v prihodnost obrnjene naložbe ko govorimo o naših prednostnih nalogah, mislim, da moramo biti previdni. ESE morajo ostati učinkovite. In res moramo govoriti o tem, kako bi lahko ta trenutek sprememb izkoristili za to, da bodo ESE bolj učinkovite. Ko govorimo o uniji kapitalskih trgov in ko govorimo o regulativi na področju bonitet z Eurostatom in so zakonodajalcema. Govorimo o prihodnem statističnem programu. Evropski parlament je dosegel, da bomo imenovali cel seznam prednostnih nalog. In pri pripravi proračuna bi morda morali razmisliti o tem, ali je Eurostat spoštoval prednostne naloge, ki smo si jih zastavili prej, prav tako pa bi morali narediti močnejšo povezavo. In še nekaj. Veliko smo storili na področju fiskalnega sodelovanja, kar zadeva preiskovalni odbor, naprimer. Videli smo, da še vedno obstaja veliko težav na področju sodelovanja med nacionalnimi organi pregona. In če bi lahko v proračunu storili nekaj za to, da bi pomagali različnim organom, še posebej nacionalnim organom, da bi bolje sodelovali v Evropi, potem mislim, da bi to bila dobra naložba za evropski proračun. Hvala. Hvala. Sven, želi še kdo besedo? Da smo v postopku pritegnite pozornost predsedujočega? Ne. Odlično, potem pa poročevalec. Izvolite. Hvala lepa. Najprej Nils Torvalc iz skupine Alde. EFSI moramo izboljšati, in to si tudi prizadevamo doseči z FC2 v primerjavi z FC1. EBA e in agencije, Prvonč Berez, dobro, to se bomo zabeležili in seveda, ko govorimo o Brexitu, moramo vedeti, da do Brexita ne bo prišlo naslednje leto. To pomeni, da ne pričakujemo, da ne pričakujemo, posledic za proračun. Združeno kraljestvo bo ostalo članica z vsemi pravicami in obveznostmi, ampak seveda, če bodo pogajanja o izstopu vodila do tega, da bi lahko prišlo do posledic za proračun, naprimer kar zadeva lokacijo EBA, ali agencije za zdravila, sem seveda kot poročevalec za leto 2018 pripravljen to takoj vključiti v proračun. Pilotni projekt. Evropska komisija vsako leto objavlja oceno pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. Mi kot poslanci vedno želimo slediti razvoju pilotnega projekta, ki smo ga predlagali sami. Seveda pa ne želimo slediti nujno razvoju drugih pilotnih projektov, ampak komisijo bom vprašal, ali te dokumente pošiljajo nam ali jih objavljajo samo na spletu. Če tega ne pošiljajo poslancev, bom predlagal, da bi to začeli pošiljati poslancem, kajti lepo bi bilo, če bi imeli vsako leto pregled pilotnih projektov in doseženih rezultatov. Sven Gigold, na kratko, Sven, rekel sem, da so potrebne naložbe v infrastrukturo in inovacije. Zaradi teh naložb je naše gospodarstvo bolj odporno in usmerjeno v prihodnost. In to mora biti prednostna naloga za naš proračun kajti vsi vemo, da je dobro, če imamo dobro infrastrukturo, če gospodarstvo deluje in če imamo več inovacij. To vodi k višji rasti in k bolj trajnostnemu in socialno odgovornemu oblikovanju delovne, delovnih mest. Rekel si, da mora biti ta politika ključnega pomena za proračun in sam se seveda s tem strinjam. Upošteval bom tudi druge komentarje, vključno s tem, da moramo še dodatno optimizirati učinkovitost S. Hvala lepa, to je to z moje strani, veselim se že nadaljnega sodelovanja z vsemi poslanci. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa, Siegfried Murešan. Časovnice še ni za nadaljevanje. Jasno pa je, da komisija. 24. maja predvideva objavo osnutka proračuna. Dobro, zdaj pa točka 6. Vse evropskemu okviru za krite obveznice naproti. Poročevalec je Bernd Lüke. Danes bomo imeli obravnavo osnutka poročila. Govorili bomo o kritih obvezno, obveznicah. V zadnjem času je prišlo do zanimivih dogodkov. Evropska komisija je imela odprto posvetovanje o vseevropskem okviru za krite obveznice. To je bilo v septembra 2015. Tudi EBA je bila aktivna na tem področju, več pa nam bo o tem povedal poročevalec ki je že imel dve zasedeni poročevalce v senci. Najprej gospod Luke za sedem minut. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Moj osnutek poročila ste dobili. Kot dopolnitev tega želim še nekaj povedati. Podal sem tudi prilogo, ampak Povedati vam želim, kakšne, kakšna so moja priporočila glede dela parlamenta. Točka ena, kar zadeva hm, krite obveznice, trgi delujejo dobro, evropske regulative skoraj ni, finančno krizo so dobro prestale, malo je bilo težav, veliko manj kot v primeru državnih obveznic. Nekatere države lahko opišemo kot tradicionalne trge. Krite obveznice so instrument, ki je z nami že več stoletij in razvile so se na nove trge, tako v Evropski uniji kot tudi v tretjih državah. Na vseh teh trgih je zakonodaja bila razvita na nacionalni ravni, in to je zelo zasidrano v nacionalnem pravu na področju nesolventnosti, zato se seveda pojavljajo razlike v okvirnih pogojih za krite obveznice. Prav tako je mogoče opaziti heterogenost glede tega, kako se zavarujejo krite obveznice, ampak po mojih pogovorih z vlagatelji je mogoče oceniti, da vlagatelji cenijo to heterogenost in da ni mogoče govoriti o razdrobljenosti trgov, prav nasprotno, veliko naložb v ukrite obveznice teče tudi čez meje posameznih držav članic. Zato se zastavlja vprašanje, kaj bi sploh tukaj lahko urejali na evropski ravni. Krite obveznice so varne in uspešne kot eh, finančni instrumenti. In zato jih posebej obravnavamo na področju zakonodaje. Koncept krite obveznice je z regulativnega vidika obravnavan bolj zlahka. Krite obveznice so izuzeta iz Belina v BRD, prav tako lahko te krite obveznice obravnavamo kot eh, sredstva prve ravni, prav tako imajo pozitivno ponderiranje na področju tveganja v okviru CRR. Ne glede na to, je morda presenetljivo, da V evropskem okviru zaenkrat še nimamo natančne definicije kritih obveznic in uspeh kritih obveznic je pripeljal do tega, da se razvijajo nove zamisli glede tega, kaj bi vse lahko financirali s temi obveznicami. Tradicionalni produkti, torej državne obveznice in hipotekarne krediti se širijo. Naprimer, MSP in krediti za MSP -je so sprejeti v ta bazen kritih obveznic, tudi naložbe v infrastrukturo so zdaj mogoče, to je predlog, pa tudi potrošniški krediti, naprimer premoženje, ki ima više tveganje kot državne obveznice in hipotekarni krediti. In s tem se pojavlja nevarnost, da vi krite obveznice zaradi uspeha bile razširjene in zaradi tega tudi oslabljene. Moje mnenje je, da bi morali regulativno poseči le, če bi hm, izdelki postali tvegani. Zato bi, po mojem, moral evropski zakonodajalec podati jasno definicijo kritih obveznic in v okviru te definicije bi morali zagotoviti tudi edinstvena merila glede kritih obveznic, ampak to bi moralo temeljiti na načelih, zato da bi izvajanje bilo potem odvisno seveda od nacionalnih pravil in nacionalnega prava glede nesolventnosti. Financiranje drugih podjetniških ali državnih dejavnosti z višjim tveganjem, to bi morali omejiti, tako da bi institucionalni pravni okvir kritih obveznic prenesli na novo vrsto vrednostnih papirjev, ki, jih, eh, ki so podobne kritim obveznicam, ampak niso krite obveznice, to bi lahko bile naprimer evropske eh, obveznice, lahko bi ločili bazene kritja in imeli bi tudi poseben evropski javni nadzor. To bi lahko koristilo NSP-jem ali naložbam na področju infrastrukture. Vendar ne bi imeli enakega regulativnega pristopa do teh vrednostnih papirjev kot do infrastrukture tradicionalnih kritih obveznic, zato ker se pri tem pojavlja više tveganje. Zato tudi ni utemelitve, da bi imeli eno, enoten regulativni okvir. Nekaj primerov sem podal, preden mi poteče čas, lahko omenim še nekaj. V teh bazenih kritja je veliko vrst premoženja, ampak Včasih prihaja tudi do podaljšanja trajanja v okviru tako imenovanih soft bullets ali CPT-jev. Vse to lahko služi dobremu namenu, če na koncu tako ali tako pride do nesolventnosti in upnik nima možnosti, da bi prišel do denarja. Ampak to ne more iti tako daleč, da bi izdajatelj imel nadzor nad tem, kdaj zapade krita obveznica. To bi lahko prineslo tveganja in zaradi tega bi prišlo do sistemskih obveznosti, kjer bi težko imeli nadzor, zato sem v zvezi s tem podal predlog za kar stroga pravila. Toliko za enkrat, hvala lepa. Hvala lepa, prvi poročevalec v senci, Zigfrid Muršan, namesto Darja Rosatija. Hvala lepa. Res je, gospod Rozati, ki je poročevalec v senci za ELS, je odsoten, prosil me je, da predstavim njegovo mnenje. Najprej se želim zahvaliti Bernu Lukeju za poročilo. Gospod Rosati podpira oceno in sklepe poročila, kakor je zadevo predstavil poročevalec. To je zelo pomembno poročilo, zato da dobimo Evropski okvir za krite obveznice, to je zelo pomembno, kajti krite obveznice so drugi največji dožniški razred v Evropi, vedno bolj se uporabljajo za mehanizem financiranja za kreditne institucije. Seveda imajo pomembno logo pri podpori dolgoročne rasti našega gospodarstva. Gospod Rozati podpira to, da jih obravnavamo prednostno v regulativi, kajti krite obveznice so uspešno preživele krizo in delujejo dobro, čeprav niso nov izdelek, skupne definicije ni, trenutna uredba in ureditev je zakorenjena v več zakonodajnih aktih, prav tako pa so razlike na nacionalni ravni predvsej velike, še posebej kar zadeva tehnične vidike nadzora. Zdaj je seveda morda čas, da razmislimo o tem, ali bi bilo dobro, da bi integrirali nacionalne trge kritih obveznic. Naša skupina ceni, da zdaj govorimo o tej temi na, v, v tej priložnosti, kajti lahko govorimo o prožnosti in standardizaciji, zadeti moramo prav v ravnotežje, prav tako smo zato, da bi imeli stabilen in pregleden trg kritih obveznic, dodatna standardizacija lahko izboljša minimalno kreditno kakovost kritih obveznic in zagotovi enake možnosti za vse. Prav tako povdarjam, da bi morala harmonizacija temeljiti na obstoječi schemi in spoštovati mora nacionalne specifične vidike. Prav tako bi morali postaviti ustrezne menjike. Devet držav predstavlja 90 odstotkov izdanih kritih obveznic. Mislim, da obstaja veliko universkega prostora za razvoj drugih nacionalnih trgov. Kar zadeva poročilo, gospod Rosati podpira pristop, ki temelji na načelih, kakor ga je omenil poročevalec, nojno je, da zagotovimo usmeritev, ne da bi spodkopali obstoječe nacionalne standarde, strinjamo se z poročevalcem glede pomena priporočil EBA glede standardov in pobud na trgu ampak na nekaterih področjih mislim, da bi zadeve morali opisati nekoliko bolj natančno. Še posebej pa želim eh, omeniti pretirano zavarovanje. Prav tako je treba spregovoriti o ločenju bazena kritja in na koncu še nekaj. Če želimo izboljšati odpornost kritih obveznic, potem moramo izboljšati pravno gotovost za vlagatelje in zahvaljujem se vam tudi za to, da ste nam prisluhnili. Hvala socialisti Alfred Sand. Hvala lepa. Čestitam poročevalcu. Mislim, da je poročilo zelo dobro. Hvala. Imeli smo nekaj hm, zanimivih sestankov z deležniki in veliko smo se naučili. Krite obveznice so instrumenti, ki so se izkazali že v več stoletjih. Zagotavljajo robustne načine za financiranje, to koristi tako vlagateljem kot izdajateljem v preglednem okviru. To se dogaja v kontekstu nacionalnih trgov, na Danskem in v Nemčiji so to ključni instrumenti za vlaganje. Zdaj imamo predlog, da bi imeli direktivo in lahko bi se odzvali tako, kot se je odzval direktor za proračun Jimmyja Carterja. Če zadeva deluje, potem nima smisla, da to popravljamo. Trenutni predlog naj bi vključival skupno definicijo strani komisije. Prvič pripravljamo unijo kapitalskih trgov moramo zagotoviti tudi možnost za krite obveznice. CMU ne more biti enotna in univerzalna, po drugi strani pa ne smemo dopustiti velikih vrzeli. Zato moramo vključiti tudi krite obveznice. In drugič, mislim, da veliko deležnikov podpira direktivo, ki bi oblikovala evropsko identiteto za krite obveznice. Seveda pa je treba upoštevati nacionalne prakse, ki so vodile do dobrih rezultatov. Komisija je izvajala posvetovanja in to se je videlo tudi v sestankih, ki jih je organiziral poročevalec in tudi na sestankih, ki sem jih jaz imel na štiri oči. Direktiva bi pomagala tudi tistim državam članicam, ki trenutno še nimajo kritih obveznic ali teh trgov. Država bi potem imela predlogo za oblikovanje nacionalnih pobud. Ampak zdi se mi, da smo na pravi poti, pa vendar mislim, da bi morali sprem govoriti o določenih omejitvah. Slišali smo jih že na tem sestanku. Prvič, direktiva mora biti zelo lahkotna ne sme posegati pregloboko v nacionalne pristojnosti. Strinjamo se, da bi morali imeti pristop, ki temeli na načelih, kakor je povedal poročevalec. S tem se strinjam. Ampak slišali smo, da moramo paziti, da ne bomo oslabili te oznake krite obveznice. Definicija mora biti stroga, zato da bomo ohranili identiteto. In še nekaj, govoriti moramo o vrstah sredstev, ki bi jih bilo mogoče kriti. Naj si bodo to hipotekarni krediti ali hipotekarni krediti in državne obveznice ali naj bi to morda vključevalo tudi posojila MSP-em. Vse to je pokrito v osnutku poročila in tudi v razlagi. Pri nekaterih tehničnih elementih sem še vedno previden in lepo bi bilo, če bi imeli več pogovorov z deležniki. V osnutku poročila, na primer, se predlaga oblikovanje novega instrumenta, ki bi se imenoval European Secured Notes. Ne vem, ne vem, ali bomo lahko s tem zaživeli. Poročevalec meni, da bi bilo dobro tukaj strogo ločevati. Ne vem, ali bo to šlo. Po drugi strani pa mislim, da imamo dobro osnovo za dodatne analize in razpravo čestitam poročevalcu za dobro upravljeno delo. Veselim se že, da bomo poročilo zaključili v prihodnih tednih. Hvala. Hvala lepa, Alfred. Kora von Neubenhuizen bi zdaj morala spregovoriti v imenu Alde. Pravzaprav ni nikogar iz Alde tukaj. Potem bo gospod Viergas iz Gue, ki ga prav tako ni in tudi nikogar ni, ki bo spregovoril namesto njega, zato za zeleno svin Gigold. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, hvala poročevalcu za vključujoč pristop. Mislim, da je dobro zastavil pripravo poročila in mislim, da smo dobili tudi dober osnutek. Nekaj želim povedati. Mislim, da se v temelju strinjamo, mislimo, da obstajajo bolj, problem, bolj pomembni problemi v evropskem finančnem sektorju kot regulativa kritih obveznic. Zaenkrat še nismo videli znakov, da obstajajo velike nevarnosti za potrošnike in vlagatelje, prav tako pa nismo opazili, da na evropski ravni ne bi bilo delujočega trga. Zato to ni vprašanje, ki si zasluži nujno pozornost. Ampak v okviru unije kapitalskih trgov bi morda bilo smiselno, da zadeve pojasnimo in da seveda pripomoremo, da bo uspešni model delal še bolje. Še nekaj želim povedati. Paziti moramo na to blagovno znamko, zato želimo tukaj biti previdni, Ne želimo si, da bi to krilo več različnih vrst sredstev, kajte pojavlja se lahko nevarnost, da bomo na koncu imeli neuspehe, ki jim zaenkrat še nismo bili priča, zato mislim, da bi tukaj morali imeti previden pristop. Če se bo izkazalo, da lahko tako pristopamo, potem pa morda koristno, da bi zadevo bolj evropeizirali. Še nekaj želim povdariti. V tem okviru se lahko seveda vprašamo, zakaj so krite obveznice upoštevane pri izračunu prispevkov v Evropski sklad za sanacijo in reševanje. Če nikoli ne propadajo, če nikoli niso neuspešne, zakaj so torej v tem, tej osnovi za izračun? Mislim, da bi jih morali odšteti iz osnove za izračun. Mislim, da bi o tem morali resno govoriti. To bi bila dodatna spodbuda za model financiranja, ki deluje dobro. Prav tako pa bi ponovno imeli koristno razpravo o tem, kakšna je osnova za izračun prispevkov v Evropski sklad za reševanje. V zvezi s tem imam kar nekaj vprašanj. Mislim, da smo na dobre poti. Vidim, da imamo skupno mnenje, kar zadeva stil, sicer nisem prepričan, ali bi se moral, moralo poročilo začeti z številko 2, opozarja. Ne vem, na začetku ne bi opozarjal, ampak dobro, to ni vsebinsko vprašanje, to je bolj vprašanje pristopa, torej kako bomo kot Evropski parlament pristopili do prispevko Evropske komisije. Vendar to je stilistična opomba, mislim, da lahko še naprej sodelujemo v zvezi s tem. Hvala. Dank, Sven, Najlepša hvala. Sven, sedaj pa še gospa von Štorna Hajni. Še Gerald Hanemans. Najlepša hvala, govoril bom nizozemsko. Skupina LF se strinja s poročilom. Glede na to, kar je dejal gospod Gigold. poročilo resnično podpira harmonizacijo tega sistema, kar bi lahko imelo negativne posledice. Trgovanje z obveznicami in v posameznih državah zelo dobro delujejo znotraj nacionalnih sistemov. Potrebujemo evropsko definicijo in transparentnost na trgu, kot tudi prostovoljno približevanje. To je dobro, če ostane v takšni obliki in če tega ne bomo spreminjali v končni različi, različici in če ne bomo uvedli standardizacije enakih pravil in integracije v unijo kapitalskih trgov, kar bi na koncu spremenilo celotno besedilo, potem tega ne bi mogel podpreti. Če se bo Evropska unija omejila na drugih področjih finančnega sektorja in omejila samo na prostovoljno približevanje, bi bila Evropska unija dosti bolj razumljiva in lažje bi jo bilo podpreti. Najlepša hvala. Sedaj pa še gospa Pervonš Beres v sklopu Catch-DI. Euh, Najlepša hvala. Pogovarjamo se o zelo eh, posebni strukturi in postopku že poročevalec sam je povedal, da gre za produkte, ki eh, se zelo različno uporabljajo na evropskem trgu. Vprašanje je, če želimo razviti orodje, ki se bo uporabljalo povsod in v tem primeru eh, moramo pomisliti na to, v katere druge sisteme bomo posegli. Eh, oziroma, če želimo zagotoviti soobstoj teh določb in drugih določb, ki obstajajo drugot mislim, da želi poročevalec eh, obrati ta drugi eh, pristop, je pa treba upoštevati eh, posledice takšne odločitve. Ne smemo v okviru tega poročila privilegirati ene ali druge določbe. Če posežemo v trg kritih obveznic, potem eh, mora biti naš cilj ta, da zagotovimo dobro upravljanje na evropski ravni, dobro upravljanje s tveganjem. In eh, Sven Gigolt je eh, že izpostavil razpravo v zvezi s tem. Eno vprašanje, ki se brez doma zastavlja in o katerem se bomo pogovarjali skupaj s pogajalsko ekipo, pa je to, če želimo okrepiti ali ne funkcijo in ulogo evropskega sistema nadzora za te produkte in eh, pod katerimi pogoji. Najlepša hvala, Pervonš. Želi še kdo besedo? Ne. Potem damo besedo zopet poročevalcu. Ja, ich äh, danke sehr herzlich für die konstruktive. Najlepša hvala za zelo konstruktivno in pozitivno oceno osnutka poročila. Mislim, da se naša mnenja ne razlikujejo zelo veliko, zato bo zaključek zelo kratek. Tukaj se nagibam k temu, da bi se držali načel oznake kritih obveznic in da bi k temu pristopili zelo previdno, mogoče v obliki direktive, da bi uredili krite obveznice na evropski ravni. Menimo namreč, da mora večji del pravil ostati na nacionalni ravni. Ne odgovorim še na vprašanje Pevonš Perez. Če imamo pravila in pa da so ta pravila povezana z nacionalno zakonodajo glede nesposobnosti plačila, potem je treba dati pred nacionalnim pravilom. In še zavarovanim obveznostim, evropskim zavarovanim obveznostim. To razumem, seveda nisem niti nameraval, da bi lahko ta proizvod ustvarili kar tako. Vendar pa je pomembno, da premislimo o takšni vrsti obveznici. Mogoče bi to zahtevalo še novo poročilo ali novo zakonodajo. V poročilu pa bi rad podaril razliko med tradicionalnimi kritimi obveznicami za katere bi veljala ta definicija in potem po drugi strani bi se učili, kako bi lahko razširili te značilnosti tudi na druge finančne inštrumente. Torej, želeli bi samo nakazati pot in so zakonodajalci bi se o tem kasneje odločali še vprašanje Svena Gigolda. Torej, glede te podlage za IF, e lahko bi še enkrat pogledali, kako bi lahko to bazo za izračun potem uporabili, če bi iz tega izuzeli krite obveznosti ali ne. Mislim, da je to del poročila INI in da bi lahko v tem smislu tudi pripravili delo in še zavarovanja. Tukaj bi lahko podali več podrobnosti. Bil sem precej zadržan glede zavarovanja, kritja zavarovanja in zaradi tega, ker sem mnenja, da se moramo držati načel. Zato ne bi rad šel dlje v tem poročilu kot samo za varovanja kritega premoženja. Vendar pa ne želim tukaj določati, kako naj to počnejo in kako naj to poteka. Torej imamo različne značilnosti nacionalnih nepremičninskih trgov in tudi to je treba upoštevati. Zato se moramo mi, evropski zakonodajalci, držati stran od tega in daleč od tega. Torej, gre za zavarovanje tudi kritnega premoženja. In tudi tukaj smo slišali, da je treba obdržati določeno stopnjo prožnosti in da se moramo držati nacionalnih pravil. Tudi s tem se strinjam. Zelo se že veselim sodelovanja s kolegi in pričakujem tudi nadaljne komentarje. Zahvaljujem pa se tistim, ki so si osnutek pogledali in podali svoje mnenje. Torej, rok za vložitev predloga sprememb je 27. april. Eh, Povdne, potem pa bomo o tem razpravljali 29. četrtega in 3. sedmega to sprejeli na pran zasedanju. Pod točko razno ni ničesar več. rad bi vas samo upozoril na naslednjo sejo odbora Ekon 24. aprila od 3 do pol 9. Sedaj je seja zaključena. Hvala.